gentlemen, please take your seat. Prosim, sedite na svoje mesta. I welcome our chief election observation observer, chief election observer. Pozdravljam vodjo misije za opazovanje volitev. In sicer je to Jolajnen, on vedno rad opazuje volitve, kadar se te odvijajo v kraljestvih. Kralje in kraljico sem srečal v eh, soboto v Vestfaliji. In kralj Abdula je dobil nagrado za mir. in uh, sicer uh, zaradi uh, prekinitve uh, vojne, ampak če si sedaj ogledamo regijo bližnjega vzhoda, vidimo, da tam divja vojna med različnimi verami. In Že eh, takrat v preteklosti je potekala posredniška vojna med Parizom, Dunajem in Stokholmom. Danes pa se ta vojna odvija med Rijadom, eh, Teheranom in Ankaro. Ni se prav veliko spremenilo. In nič se ni spremenilo od leta 1648, eh, ko je. Eh, bil vzpostavljen uh, mir v uh, Münstru. Nemčija je izgubila skoraj da polovico svojega prebivalstva zaradi te posredniške vojne. Torej, po koncu vojne, po 30 letih, je Nemčija imela le še polovico svojega prebivalstva. In podobno se sedaj dogaja v Mosulu, v Alepu tri različne vojne potekajo hkrati. Najlepša hvala, Pohe, Pelder, Matijas in Delunde. So sodelovali pri misiji za opazovanje volitev 20. septembra. Večino sedežev so obdržali eh, tisti, ki so zvesti monarhiji. 16 sedežev pa je dobila opozicija. Dvajset žensk je bilo izvoljenih. Mogoče nam lahko poveste kaj več, pa tudi Marija Gabriel, ki je vodila delegacijo. Jo. <clears throat> Thank you, Emma, and uh, I was pleased to see that the king and the Najlepša hvala. Zelo sem bil vesel, ko sem videl, da sta kralj in kraljica dobila nagrado za mir. Kralj je tisti, ki uspodbuja uh, izvajanje reform v Jordaniji to je država v eh, regiji, kjer poteka veliko eh, konfliktov in eh, vojn in Jordanija je nekako otok stabilnosti in miru. In te parlamentarne volitve 20. septembra so del procesa izvajanja reform, ki ga podpira tudi Evropska unija in seveda tudi druge mednarodne organizacije. Zato je bilo prav, da je Evropska unija poslala misijo za opazovanje volitev in moram reči, da je bila ekipa službe za zunanje delovanje in pa parlamenta zares odlična. In sicer eh, smo eh, pričeli eh, z misijo prvi dan eh, volitev in eh, Ta misija se bo zaključila s pripravo končnega poročila. Ta misija za opazovanje volitev oziroma te eh, volitve eh, je spremljala sprememba zakonodaje, kaj te sprejet je bil nov akt eh, za izvolitev poslancev v Jordanii in sicer so spremenili tudi zakonodajo za eh, izvolitev eh, političnih strank. Eh, v preteklih letih, pri zadnjih volitvah, je šlo za izvolitev posameznikov, sedaj pa so imeli sezname in pa preferenčni glas. Eh, volilna komisija je bila zelo dobro pripravljena in je tudi dobro nadzorovala volitve. Eh, mesec prej sem bil v eh, Gabonu in sicer kot predsednik delegacije takrat in Marija Gabriel je takrat bila članica in če primerjamo volitve v obeh državah, lahko ugotovimo, da je da je v Jordani vse skupaj potekalo veliko boljše, pravočasno so registrirali kandidate in organizacija je bila zelo dobra. Predvolilna kampanja je bila mirna. Nekaj kršitev je bilo, ampak uh, manjših. Šlo je za nespoštovanje različnih postopkov, ampak to ni bilo ključnega pomena za rezultat volitev. Predvolilna kampanja v Jordani je nekoliko drugačna kot eh, pri nas, eh, namreč eh, nimajo teh velikih predvolilnih dogodkov, ampak kandidati povabijo ljudi v šotor in tam eh, jim ponudijo kaj za jeste in jih eh, povabijo, da eh, jim izrečejo podporo. Vsi državljani so imeli pravico voliti. In sistem je bil spremenjen tudi zato, ker so v preteklosti vsi morali osebno oditi na volitve in se registrirati. Eh, zdaj so to spremenili in zato uh, je uh, eh, 80 odstotkov več ljudi glasovalo kot v preteklosti. 200 tisoč več jih je glasovalo kot leta 2013. Torej, po eni strani je to uspeh, uh, ampak 36 odstotkov, eh, ki se jih je odpravilo na volišča, kaže, da obstaja eh, velik razkorak med državljani in pa vlado. Mladi ne morejo eh, voliti oziroma se, se niso udeležili volitev. Um, In Jordanija je država, ki ima veliko mladih, 77 odstotkov uh, jih je mlajših od 30 let in kar je bilo dobro pri teh volitvah je, da ni bilo uh, bojkotiranja za strani nobene države. 39 odstotkov Eh, političnih strank, ki je sodelovalo na volitvah, 11 jih ni imelo lastnih eh, kandidatov, ampak so podprli eh, druge. Islamska nacionalistična fronta se tokrat ni odločila za bojkot. Predsednik, omenili ste že, da eh, je bila zelo visoka udeležba žensk v predvolilni kampanji in kot veste, eh, so določena mesta rezervirana za ženske in za manjšine, 15 eh, za ženske in 15 za manjšine in pet žensk je zasedlo sedeže izven te kvote, torej 20 žensk je eh, sedaj bilo izvoljenih, številka je še zmeraj precej nizka. Potrebno je bolj vključiti mlade in pa ukrepiti udeležbo žensk. Volitve so spremljale številne organizacije, mi smo imeli zelo dobro ekipo, zelo eh, profesionalno in 13 eh, eh, tisoč je eh, bilo uh, nacionalnih opazovalcev, ta sistem uh, je, so pomagali vzpostaviti Združeni narodi. Določeni kandidati so se obrnili na lokalna sodišča. Sodišča so bila nepristranska in so tudi pravočasno sprejela svoje odločitve. Volitve v Jordaniji pomenijo nadaljen korak eh, k odpiranju te države, k postopku izvajanja reform. Seveda smo opazili nekaj eh, specifičnih problemov, ki jih bomo omenili eh, tudi v priporočilih mediji eh, niso eh, spremljali predvolilne kampanje, niso poročali o tem. In eh, menili smo, da obstaja zgolj delna medijska svoboda. Torej obstaja določena mera cenzure. podeželska območja so preveč zastopana in uh, mestna območja premalo. Razdelitev sedežev ni v skladu z mednarodnimi standardi in kakovost uh, glasovanja uh, ni zagotovljena. Amen uh, ima uh, manj sedežev kot uh, podeželska območja. In uh, tudi sistem registracije je izjemno omejujoč. Plačati moraš za uvrstitev na seznam kandidatov in večina kandidatov uh, prihaja iz vrst podjetnikov, uh, plemenskih vodi uh, in pa uh, že uh, obstoječih poslancev. Zaradi tega so mladi zadržani, ko gre za uh, udeležbo na volitvah. In to uh, so predlogi za izboljšanje na prihodnih volitvah. Torej, v prihodnem tednu bomo pripravili končno poročilo in ga bomo predložili v informacijo našim članom. Merci, Marija Gabriel. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Najprej bi se rad zahval, rada zahvalila vodji eh, naše opazovalne mesije. Uh, jo je zares opravil odlično delo skupaj z svojo ekipo, tudi organizacija je bila odlična. Rada bi se zahvalila tudi vsem kolegom iz Evropskega parlamenta, ki so uh, prispevali k temu, da smo dobro opravili to uh, misijo. Naj se najprej osredotočim na pozitivne točke, kajti naša izkušnja je bila predvsem pozitivna. Eh, režim eh, je deloval eh, pregledno, sistem je bil vključujoč, ločiti je potrebno predvolilno kampanjo in pa dan volitev, vse skupaj je potekalo brez večjih težav, prišlo je le do manjših incidentov. Vendar pa ne smemo pozabiti na dva vidika. Po eni strani se izvajajo ambiciozne politične volitve, po drugi strani pa eh, vlada velika regionalna nestabilnost eh, in eh, veliko je varnostnih groženj. Osredotočila se bom na temeljne točke, po mojem mnenju. leta 2013 eh, po eh, misiji za opazovanje volitev smo podali priporočila in eh, v Jordaniji so jih upoštevali. To moram povdariti, kajti to ne storijo vse države. Poleg tega ima Jordanija sedaj novo volilno pravo, ki temeli na več strankarskem sistemu. Število stranki je vseeno ostalo omejeno in vseeno glasovanje v veliki meri potekalo na osnovi eh, verske pripadnosti oziroma plemenske pripadnosti. Potrebno je zagotoviti eh, pravi politični program in to bo pomembno tudi v novi narodni skupščini. Eh, potem je prišlo tudi do nove razdelitve volilnih okrožij in to eh, predstavlja problem, kar zadeva sorazmernost. Eh, nekatera mestna območja niso bila dovolj zastopana in nekatera podeželska območja so bila zastopana v preveliki meri. Volilni sistem je neodvisen. misija za, volilna komisija je bila uh, dobro zasnovana, dobro je opravila svoje delo, vendar ni uh, objavila svoje odločitve o potrjenih kandidaturah uh, oziroma nepotrjenih uh, kandidaturah. Vendar pa vseeno moramo uh, čestitati Jordani za uh, to volilno komisijo, kaj ti opravila je odlično delo. Poleg tega bi rada vašo pozornost eh, usmerila tudi na eh, medije. Eh, določena mera cenzure obstaja in zaradi tega ni mogla potekati javna razprava, ki bi omogočila voljivcem, da sprejmejo ustrezno odločitev. Eh, poleg tega eh, sta tukaj dve kategoriji, ki jih je potrebno posebno izpostaviti, posebej izpostaviti ženske in pa otroci. Eh, veliko bo še le potrebno storiti, kar zadeva ženske kvote za ženske in ženske kandidatke. Mislim, da se moramo glede tega zelo jasno izraziti v naših priporočilih, pa tudi za mlade bo potrebno storiti več. Mlade je potrebno mobilizirati tako, da eh, bodo eh, želeli eh, sodelovati na volitvah. Skoraj da ni mladih, eh, ki bi odšli na volišča in eh, to eh, je zelo pomemben podatek, to je velik izziv. Mladi so zelo kritični, eh, zelo dobro poznajo svojo državo in zelo dobro vedo, kako želijo, da bi se razvijala njihova država. No, to so eh, bile najpomembnejše točke, ki sem jih želela izpostaviti. Kot Evropska unija moramo še naprej politično in tehnično podpirati izvajanje reform v Jordaniji na področju volilnega prava in eh, druge ugotavljamo lahko, da obstaja resnična politična volja eh, za eh, demokratične spremembe. Veliko je bilo že doseženega tudi zahvaljujoč tem volitvam. Eh, torej, mislim, da bodo zadeve napredovale in sicer s pomočjo sodelovanja. Najlepša hvala. Gospod Preda, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa kolegoma za predstavitev imam dve vprašanji, če dovolite. Prva se nanaša, prvo vprašanje se nanaša na udeležbo žensk. Dobro se spomnim, da pri zadnjih volitvah, takrat sem bil opazovalec, da so eh, ženske eh, bile takrat eh, vabljene na ločena volišča in udeležba je bila zelo dobra. torej šlo je uh, za višjo deležbo žensk kot moških. Kako je bilo tokrat? Jo uh, Leinen uh, je dejal, da ni bilo prave predvolilne kampanje. Uh, zanima me, ali so bile vseeno posredovane določene informacije. Na zadnje, ko smo imeli novinarsko konferenco, David Martin je bil takrat. Uh, Eh, glavni eh, opazovalec in jaz sem bil vodja opazovalne misije in novinari takrat niso zastavili nobenih vprašanj. To je bila edina novinarska konferenca brez vprašanj. Šlo je za neke vrste predstavitev. Predstavitev brez novinarjev kajti novinari naj ne bi zgolj posneli naše izjave, ampak bi se morali na nje odzvati, bi morali zastavljati vprašanja in tako naprej. Ali eh, so vam novinari tokrat zastavili kakšno vprašanje in nasplošno, ali je javnost eh, seznanjena, dobro seznanjena z volitvami? Najlepša hvala. No, to je bilo še zmeraj boljše, kot pa pri obisku Afeta v eh, Mehiki. V Mehiki je eh, bilo eh, nekaj oseb prisotnih pri novinarski konferenci v parlamentu. Eh, in uh, takrat uh, to sploh niso uh, bili novinari, ampak so uh, to vlogo kar prevzeli nekateri uradniki parlamenta, tako da ne bi uh, bilo treba vabiti novinarjev. Ali želi še kdo besedo? Ne. U. Uh v Mehiki eh, poteka eh, stalna institucionalna revolucija strani vodilne stranke. No, sedaj pa odgovor. Jo. Ja, kolega Preda. Pri otvoritvi opazovalne misije eh, je bila situacija podobna, kot ste jo risali tudi vi, nobenih vprašanj ni bilo strani novinarjev po volitvah pri novinarski konferenci je bilo več eh, mednarodnih predstavnikov medijev, kot pa nacionalnih predstavnikov medijev, ki so zastavili vprašanja. Ni pa jih bilo veliko. Obstaja neke vrste samo cenzura medijev. In medijska svoboda, kot jo poznamo mi, v Jordani ne obstaja. Medijska svoboda je nekoliko bolj omejena ženske dejansko volijo v ločenih eh, volilnih eh, kabinah in 48 odstotkov eh, je bilo žensk, 42 odstotkov pa moških na eh, teh volitvah, 5 eh, milijonov se jih je volitev udeležilo. Torej, ženske so vendarle odšle na volišča, oddale so svoj glas. Neodvisna volilna komisija pa je storila zelo veliko, da bi eh, poskrbela za ozaveščanje državljanov, ampak mediji bi morali bolj poročati o predvolilni kampanji. Rad bi se tudi pridružil Mariji Gabriel, ko je dejala, da bi morala Evropska unija nadalje spremljati izvajanje reformu v Jordaniji. To je pomembna država za mir in stabilnost v regiji. čivknil sem, da ima Jordanija desetkrat več beguncev eh, na prebivalca eh, kot pa Nemčija in petstokrat manj uznemirjena je. To je ena izmed držav, ki je sprejela največ eh, beguncev in ki mora uh, veliko sredstev nameniti za te begunce, ampak kljub temu to ni bila pomembna predvolilna tema in mogoče bi se lahko Jordanijo zato vzeli za vzgled. Hvala lepa. Dragi kolegi, eh, gospod McEwen prihaja in čez približno minuto bomo začeli z skupno sejo z odborom za razvoj.